veselim sodelovanja z Evropskim parlamentom v sklopu pristojnosti, ki nam jih nudijo pogodbe. Hvala lepa, ste mi razprave zaključena. Glasovanje bo potekalo v četrtek ob 12. uri. Imamo zdaj na dnevnem redu poročilo gospoda Elerja o civilno-vojaškem sodelovanju in razvoju civilno-vojaških zmogljivosti. Predajam besedo poročevalcu za štiri minute. Prosim, izvolite. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi, države članice Evropske unije jim so se zavezale na mednarodni ravni prispevati k civilnim kot tudi vojaškim zmogljivostim za uh, obvladovanje kriz po svetu. Ta zaveza izhaja tudi iz uh, tako imenih Helsinki headlines in vendar obstaja samo na papirju. Konkretno, pri sedanjih civilnih misijah Evropske unije, recimo Eurolex ali Eupol, je že 25 odstotkov mm, vojakov, premalo, kaj te države članice niso iz, eh, z, izvajale vsega, za kar so se zavezale. To pomeni, da smo daleč od tistega, kar smo si zapisali v naših dokumentih. Zato je Evropski parlament pripravil eh, poročilo na lastno pobudo o civilno-vojaškem sodelovanju in razvoju civilno-vojaške zmogljivosti Evropske unije. Konkretno, v tem poročilu poudarjamo, da so posebne civilno-vojaške zmogljivosti EU eden od najbolj pomembnih zunanje političnih inštrumentov Evropske unije in skupne varnostne in obrambne politike. V okviru Lizbonskega procesa pa moramo drugače začeti delovati. Namesto, da bi najprej pripravili poročilo, smo zbrali empirične podatke za to poročilo. In Na podlagi teh podatkov smo v odboru pripravili več predlogov. Na strateški ravni najprej gre za razvoj ustreznih eh, civilno-vojaških eh, infrastruktur v okviru nove službe za zunanje delovanje Evropske unije. Na operativni ravni smo predlagali ustrezne vodilne strukture, v katerih bi bili zaposleni nacionalni strokovnjaki, ki bi sodelovali v operacijah, kjer bi prišlo tudi za oblikovanje kadrovskih rezerv za prihodnost. Gre tudi za celo vrsto konkretnih predlogov, kako usposobiti civilno-vojaške kadre, potem celo vrsto predlogov, kako v skladu z členom 41 pogodb ustanoviti poseben sklad za to. Gre tudi za večje sodelovanje med policijskimi in vojaškimi organi. Takšen primer je tako imenovana žandarmerija Evropske unije, ampak tudi te dva inštrumenta bi morali bolj operativno med seboj povezati. Ločevanje čisto civilnih in čisto vojaških operacij namreč eh, ni več možno kar zadeva prihodnost tako manjih battle groups, torej bojnih enot, tukaj potrebujemo ustrezen mehanizem financiranja, potrebujemo tudi večjo eh, zmogljivost eh, razpošiljanja teh eh, bojnih enot in tudi njihovo sodelovanje v varovanju civilnih misij. Na ta način bi lahko te battle groups sodelovali bolj v praksi. Ukvarjamo se tudi z raziskavami, tehniko za dual use oziroma dvojno uporabo nekatere opreme, potem nekaterih varnostno-raziskovalnih programih, potem uh, skladiščenje, pa tudi mednarodno sodelovanje z Združnimi narodi in NATO. Predvsem gre tukaj za to, da se izognemo podvajanju struktur, da bolje izkoristimo obstoječe strukture, če gre recimo za skupni razvoj letalsko, eh, pre, letalsko-transportnih zmogljivosti in podobnih eh, struktur. Gospod in gospodje, mislim, da je parlament na ta način eh, prevzel pobudo, na ta način se je spopadal z izzivi, ki so pred nami in to poročilo je podprlo eh, velika večina članov odbora iz vseh političnih eh, skupin. Hvala. Grazie per... Hvala lepa. V postopku pritegnitve pozornosti imamo samo enega govorca. Predajamo besedo gospodu Šegediju za eno minuto. Hvala, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Nekaj bi bilo treba razjasniti danes zvečer. Namreč ali bo sodelovanje med vojaško in civilno sfero pomembno ali ne. Sam sem prepričan, da je to sodelovanje, torej civilno-vojaško, nekaj, kar je treba še naprej razvijati. Na mačarskem imamo že dober primer tega. To je mačarska garda, ki je nastala leta 2007. In ta mm, garda eh, sodeluje zelo dobro z mačarsko vojsko, ko gre za uh, primere, kot so katastrofe, naravne nesreče, pa tudi krvodajalske akcije. Do, izkazalo se je, da je to sodelovanje možno, ampak eh, vprašanje je, ali eh, mačarsko gardo sploh kdo pozna in priznava. Nihče, žal. Kadarkoli so zelo m, mm, požrtvovalno sodelovali pri različnih operacijah, niso doživeli nikakršne lepe besede. Mislim, da je treba povdariti, da gre za ljudi, ki se žrtvujajo in ki bi jim bilo treba priznati, da so pomemben da del in sestavni del naše družbe. Hvala lepa, besedo predajamo gospodu Ehrenhauserju. Dank nochmals. Hvala še enkrat. Torej, združevanje civilnih in vojaških inštrumentov, to že obstaja. Gre za celo vrsto skladišč, potem za sodelovanje na področju izmenjave eh, podatkov, ko gre za eh, službo za zunanje delovanje, ampak bolj pomembno je, da mora Evropska unija s pomočjo civilnih inštrumentov postati bolj znana v tujini. Vojaške in civilne inštrumente bi morda morali ločiti, no ampak nekaj bi še rekel. Zelo sem zamišljen zaradi tega, da je Eh, stranka Jobbing mačarske pri nas v Avstriji z bajoneti in z puškami, na katerih so bili bajoneti, marširala. Mislim, da je to nekaj, kar je popolnoma nespremljivo in lahko se vprašamo, ali to pospešuje razvoj evropske zamisli med našimi prebivalci. Eh, eh, Gospod Ehrenhauser, sprejema a, vprašanje, ki je bilo postavljeno v okviru postopka z, z, z modro kartico. Ez, amit a képviselőtársam mond, az egyszerű hazugság. A jobbik... Rád bi samo rekel, da je to, kar je kolega rekel, je prava laž, da se to nikoli ni zgodilo, da nikoli ni prišlo do takih deliktov strani te skupine in da nikoli niso kršili zakona. Gre za pravzaprav neoliberalno propagando, ki je vedno vajena kazati s prstom na gardo, ki nikoli ni kršila zakona in hočemo, da se tudi njih spoštuje. No, se opravičujem, ampak nisem trdil, da so ti ljudje kršili kakšne zakone, ampak z puškami in bajoneti na njih so marširali skozi uh, gradiščansko in nihče v, na mačarskem ni uh, se zoprstavil temu. Parola, uh, eh, ala... V redu, zdaj predamo besedo komisiji. Prosim, gospoda Manah, izvolite. You, Hvala, gospa predsedajoča. Osredotočila se bom na poročilo, kajti to je zelo pomembno poročilo, zelo koristno. In želela bi se zahvaliti gospodu eh, Elerju za poročilo koristno, zato ker se ustrezno osredotoča na ključni element vojaško-civilnega sodelovanja in to je ena od prednostnih nalog komisije. Ukvarja se z glavnimi točkami, ki so povezane z celovitim pristopom kriznega upravljanja. Ustanovitev Evropske Zunan, Evropske službe za zunanje delovanje je izraz te prioritete. Sam koncept te službe in visoka predstavnica sedaj to razvija, gre v isto smer, kakor jo predlaga poročilo. To še zlasti velja z vključevanjem struktur skupne varnostne in obramne politike v službo za zunanje delovanje. V celoti podpiramo razvoj civilnih zmogljivosti, zato da bi imeli ustrezno ravnovešje med različnimi viri ustrezne modalitete, za pridobivanje novih kadrov smo že sprejeli in ustrezno strokovno znanje bomo sedaj tako lahko prenesli v eh, službo za zunanje delovanje. Kot veste, tega nismo v preteklosti mogli narediti. V poročilu je cela vrsta konkretnih akcij in predlogov. To se zlasti nanaša na razvijanje sinergij, boljšo je uporabo uh, bojnih skupin Evropske unije, usposabljanje, financiranje, sodelovanje z glavnimi partnerji, zlasti združenimi narodi in NATO. Podpiramo tudi krepitev odnosov med EU in združenimi narodi. Veliko smo že naredili skupaj. Visoka predstavnica se je ponovno srečala z generalnim sekretarjem Združenih narodov v Lizboni zadnjo soboto. Povezava med EU in NATO je zelo pomembna, kot je to se izkazalo včeraj na vrhu NATO v Lizboni. Smo tudi zato, da izvedemo vse praktične ukrepe, ki lahko okrepijo konkretno sodelovanje med EU in NATO in zagotovi sodelovanje takrat, ko gre za razpošiljanje enot eh, na iste iz te, eh, a, eh, območja. Komisija bo z veseljem sodelovala z Evropskim parlamentom, ko gre za to pomembno vprašanje civilno-vojaškega sodelovanja. Hvala, gospod predsedujoča. Grazie, la votazione. Hvala lepa, glasovanje bo potekalo jutri ob 11.30. Naslednje zasedanje bo jutri, v torek 23. novembra 2010 od 9. do, 15, do 13. in od 15. do 20. ure, od 21.30 do 21. do 24. ure. Na razpolago so vsi podatki na spletni strani Evropskega parlamenta, s tem je zasedanje zaključeno. Hvala.